Um, Drage kolegice in kolegi, eh, začel bi z tem sestankom, eh, zato ker imamo zelo dolge zapletene glasovanja. Tako da si želim, da bi eh, občasno, ko začnemo glasovati, bili vsi prisotni. Najprej bomo sprejeli dnevni red, če nimate nobenih pripomb, je dnevni red sprejet. Potem prihajamo k sporočilom predsednika. Današnji jezikovni režim žal ne omogoča tolmačenja danšnji malteščini, mačarščini in galščini. Potem pa imamo potrditev priporočil koordinatorjev po pravilu 205 in sicer imenovanje prvo odločevalce. Gospod Moraes v funkciji predsednika je bil imenovan za, kot poročevalj za poročilo osnutka eh, sklepa sveta, ki potrdjuje sodelovanje med Europolom in Gruzijo. Potem je gospod Boni bil imenovan eh, kot poročevalec za izmenjavo informacij, sistem zgodnega opozarjanja, gospa Makovaj bo prevzela poročilo vzpostavitve Eurodaka za primerjavo prstnih otisov v skladu z uredbo 604 skozi 2036. Prejšnji poročevalč je bil gospod Kirkhope, ki se je upokojil. Gospod Dolton pa bo prevzel um, poročilo gospoda Kirkhopa glede izmenjave informacij o državljanih tretjih držav v okviru e-kriz. Gospa Veržijan je bila imenovana kot poročevalka za vprašanje beguncev in premika migrantov. Vodilni odbor tukaj je AFET. Če odbor potrjuje teh eh, ta imenovanja v skladu z členom 205, potem je to sprijeto. In še kratko navodilo, prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Razumev pa sem tudi, da imamo danes eh, prisotno ekipo nemške televizijske postaje ProZiben. Mislim, da bi naj bili danes eh, prisotni, če boste videli, kakšno televizijsko ekipo upam, da dovolite, da so prisotni. Nadaljevali bomo z eh, točko 3, sicer določbe civilnega prava v robotiki, preden nadaljujemo z glasovanjem, poročevalci gospod eh, Boni. Gre za zakonodajno poročilo v skladu s 54. členom. Gospod Boni kot eh, poročevalec bo predstavil osnutek poročila in mu takoj predajam besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, dragi kolegice in kolegi, odbor Juri deluje na področju določilnega prava v robotiki in eh, naš odbor Libe v skladu z 54. členom pripravlja mnenje razvoj robotike in umetne inteligence prinaša pozitivne učinke za naše gospodarstvo, čeprav vidimo, da se pojavlja veliko pomislekov in grožen z vidika. Libe sem pripravil osnutek mnenja, ki se osredotoča na vidike spoštovanja temeljnih eh, pravic ob eh, razvijanju in eh, uporabljanju robotike in umetne inteligence. Kot boste videli, sem del osnutka ga posvetil etičnim vidikom, saj menim, da gre za zelo pomembno vprašanje na področju robotike in umetne inteligence. Načela spoštovanja temeljnih pravic bi morali uporabljati že od začetka procesa oblikovanja. Prav tako sem del namenil uh, varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, kjer pozivam k temu, da bo prihodnje Evropsko pravo vključevalo eh, določbe za varstvo podatkov, vključno z varstvom eh, zasebnosti in sicer by design and default, to se pravi ob vsaki uporabi. Pri robotiki in umetni inteligenci moramo vse čas upoštevati pravni okvir, Varstvo osebnih podatkov in zaupnosti. Del mnenja sem posvetil o področju izmenjav informacij in pretoku podatkov, saj se mi zdi pomembno, da upoštevamo, da bodo roboti povezali da se bodo roboti povezovali z drugimi napravami. Poleg tega sem izpostavil potrebo po razvijanju sistemov za prepoznavanje glasu, kar bo ključ za komunikacijo med ljudmi in roboti. Vodil sem tudi, uvedel so tudi sklic na drone, brezpilotne leteče naprave. Prav tako pa sem vključil del priprave kodeksa ravnanja glede zasebnosti in varnosti na področju robotike in umetne inteligence. Ta del je izjemno pomemben, saj bo pomagal obladovati probleme, s katerim se bodo srečevali oblikovalci in operaterji robotov in umetne inteligence vsak eh, dan. Zato moramo takšen kodeks sprejeti čim prej, da bi preprečili nesporazume in da nam ne bi bilo treba biti pod pritiskom eh, odvečne in zastarele zakonodaje, ki ne bo sledila znanstvenemu razvoju. Potrebujemo pravila. In kot omenjeno, potrebujemo zelo močna pravila. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. oktober, glasovanje v odboru Libe pa bo najkasneje 17. novembra. Poskušali bomo zadevo speljati hitreje, če bo to mogoče. Tako da bi eh, lahko zaključili z celotnim poročilom do konca novembra. Mnenje pa tudi zelo veliko. Moram omeniti, da je pristojni odbor Juri, ampak koordinatorji so večkrat govorili o tem, da je veliko vprašanj z zasebnostjo in varstvom osebnih podatkov. Prav tako smo si zapisali, da si želite zgodnejši datum obravnave konec oktobra. Imate kakšne prispevke, napolčevalci v senci? Gospa Andersen, izvolite. Um, Naj izkoristim to priložnost, da pozdravim ta osnutek mnenja in eh, čestitno poročevalco oziroma pripravljalcu mnenja za opravljeno delo. Gre za solidno delo, zelo je donato, pozdravljamo vse vidike tega mnenja. Zavedamo se hitrega razvoja na področju robotike in umetne inteligence in seveda priznavamo različne aplikacije to vrstne tehnologije. Naj omenim centr za raziskave na področju robotike in zdravstva. Eh, Ta brat sem eh, obiskala, moramo jim čestitati za eh, prizadevanje na tem področju, zagotoviti moramo, da dosežki ne bodo samo omenjeni z človeškimi in etičnimi standardi, ampak tudi z vidika varstva podatka. Ta tehnologija mora biti uporabljena na konstruktivni način, zato moramo biti zelo. Uh, previdni, skrbno sem prisluhnila eh, pripravljalcem mnenja, ja, tukaj se osredotočam predvsem na področje zdravja oziroma zdravstva in medicine. Tukaj moramo zadeve zelo dobro opredeliti, omogočiti napredek, sklad za inovacije, ne sme biti uporabljen za, samo za razvoj vojaških aparatur sklad denar iz sklada ne smemo namenjati eh, prijetno dvojne rabe, kar pomeni, da bomo vložili predloge sprememb v tej smeri, izražamo pa ustrezno podporo in čestitke poročevalcev. Hvala lepa, Martina. Še kakšen poročevalec v senci ali članki bi želel spregovoriti? Če ne, potem gospod Boni. Hvala lepa, Kanat, ko bo kratek odziv. Zelo dobro, da ste omenili področje raziskav, to bi morali vključiti v en ekosistem. Videli bomo, kako lahko to vključimo. Seveda imamo še nekaj dni za vložitev predlogov sprememb in na vsak način bom ostal v stiku s vsemi poročevalci v senci. Vsi prispevki iz odmora Libe eh, v sodelovanju z opračevalci Senci bo zelo pomembno za oblikovanje dokončnega poročila. Hvala lepa, gospod Boni. To je zelo zanimiva tema za naš odbor. Kolegice in kolegi, ob osmi začnemo glasovati in vidim, da še marsikoga ni tukaj. Z veseljem bi nadaljeval s tistimi, ki ste tukaj. Vsi moji priljubljeni člani so že v dvorani. ampak tega ne morem storiti, zato bomo naredili odmor do 20. ure, če se strinjate. Vem, vem, gospa Grisbek, obžalujem, ampak moramo glasovati ob 8. To pomeni, da bomo počakali še 10 eh, minut. Lahko še 10 minut počakamo. Um, Dovolite, da se posvetujem tukaj spet. I can confirm that we cannot go ahead <laughs> until 8 o'clock. No, moram potrditi, da ne moremo nadaljevati pred 8 uro. Lahko pa greste v kakšno kavico, se opravičujem. No, no, no, I did, however, discover that there are bathrooms to the left of the... Ugotovil pa sem, da eh, imate eh, večji levo od dvorane. 8 o'clock on the dot. Z glasovanjem pa bomo nadaljevali točno ob 20. tak, ale to. Yy, e, Kuba, co z tego?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 If you could take your seats, please, we'll begin the votes. Prosim, če se posedete, samo preverjam, če imate vsi vaše kartice za glasovanje. Če jih nimate, prosim, da to nakažete z roko. Torej, povejte, če nimate kartice za glasovanje. Dobro, potem predpostavljam, da imate vsi kartice. Dobro. Torej, vsi ste opremljeni za glasovanje. No, posedimo se. Bomo začeli. Dobro, bom poskušal um, z glasovanjem opraviti čim prej, zato da bomo čim prej prosti. Četrta točka torej. Torej, gre za. Hmm sporazum med eh, Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov. Poročevalka je Budil Valero, nobenih eh, predlogov sprememb eh, ni bilo. Če poročevalka ne želi besede, potem lahko kar nadaljujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Torej 45 eh, za, 2 proti, 1 vzdržan. Čestitke poročevalki. Nadaljujemo. To je boj proti korupciji in nadaljni koraki podla na podlagi rezolucije odbora Krim. Poročevalka je Laura Ferrara. Torej, tu imamo tehnično napako v zadnjem glasovalnem seznamu in sicer eh, gre na, za amadmaje 37 in 38, tega ne pokriva amadma 35, niti kompromis 2. Torej, o tem bomo glasovali zdaj. Torej, če, to, če se o tem razumemo, potem bomo kar nadaljevali z glasovanjem. Laura Ferrara želi še kaj povedati? Ne? Dobro. Poročevalka ne želi besede, tako bomo kar glasovali. Dobro. Amandma 14. Glasujemo. S in D ima enega člana preveč. Če gospa Sipel lahko reši ta problem. Konec glasovanja. SND ima pravilno število članov. Sprejeto. Amandma 15. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 16. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 20. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. 22. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 24. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 25. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 34. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Zavrnjeno, se upravičuje, predsednik. Amandma 40. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 41. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 43. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 46. Začenjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 48. Začenjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 49. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 50. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 58, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 59, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 64. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis amandma 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 37. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 37. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 37. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 38. Začenjamo z glasovanjem. Thank you. Torej, če ste poslušali, kar sem povedal na začetku, torej glasujemo o amandmajih 37 in 38, gozba Sipel se spominja, ostali pa niste poslušali. Torej, amandma 38. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 68. 86, pravičujem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1.1. Nič. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 111. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Malce hitreje bom šel, zato ker imamo zelo veliko glasovanj. Če želite, da upočasnim ritem, potem bomo počasni. Ne, ne želite, da upočasnim ritem. Dobro, kompromis šest. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 108, prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 108, drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 107, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 57. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1.2.1. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 124. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 8. Prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandmaja 132 in 133 sta identična. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 134. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 135. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 138. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 139, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 140, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 141, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10, prvi del, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10, drugi del, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 144, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 151. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 152. Začenjamo z glasovanjem. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Amandma 161. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Prijeto. Amandma 163. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 166. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 167. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 168, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 169, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 173. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto amandma 179, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 180, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 181, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15, prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15, drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 188. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 189, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 190, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 191, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandman 193, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandman 194, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 196, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 197, začenjamo glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 198, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 199, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 200. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Uvodne izjave. Amandma 1. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 2. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 3. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 5. Začenjamo z glasovanjem. Sprejeto. Amandma 5. Lahko glasujemo v sklopu amandmaje 6 do 13, če dovolite. Oziroma 5 do 13. Amandmaje 5 do 13, če dovolite, bomo glasovali v sklopu. Ne? Dobro, ne strinjate se. V redu. Amandma 5. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 5. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 6. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 7. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 8. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kdo ni hotel glasovati v sklopu? Amandma 10. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 13, začenjamo z glasovanjem. Kinga, morate še glasovati za to. Morate. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 vzdržanih, 47 za, nihče proti, ste utrujeni. Dobro, bomo pohiteli, se upravičujem, ampak veliko vzdržanih pač eh, mnenj imamo, bomo to naredili kar se da hitro in ne moremo tega narediti v sklopu. Ne, ne moremo, ne moremo odstraniti, odpraviti odbora za proračunski nadzor. Pač moramo o tem glasovati. No, bomo hitro. Odstavek 2. Začenjamo z glasovanjem. Ja, odstavek 2, vse sem povedal, konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 4, razvoj. Za, oziroma začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 5, začenjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 6, 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 8, 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 9, 9. Začenjamo z glasovanjem. Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10, 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Odstavek 13, 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 14, 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 5 kont. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 7 kont. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 8 kont. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 12. Kont. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 13. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 14. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 18. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 19. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 20. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 22. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 24. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 28. Začenjamo z glasovanjem. 28. 28. Kont. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 29. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodne izjave, torej za odbor za nadzor proračuna. Uvodna izjava B, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava D, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. še končno poimensko glasovanje začenjamo. Konec glasovanja. To je sprejeto 48 za, 3 proti, 5 vzdržanih čestitke poročevalki. Hvala, Laura. So colleagues, we come, come to our final votes. Thank you for all for your patience. Very Hvala vsem za potrpljenje, to je bil razdel glasovanja. Thank you.

Kolegi, nadaljevali bomo z naslednjim glasovanjem, ki je tudi zelo hitro. Hvala za vaše potrpljenje in da ste tako disciplinirani. Me veseli, da ni nobenih prekinitev. Hvala, kolegi. Hvala, ELS. Sedaj pa imamo poročilo o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice poročevalka Sofija Entfeld, bi, poročevalka bi želela besedo, preden glasujemo. Rada bi se le zahvalila vsem poročevalcem v senci, tistim, ki so predložili predloge sprememb, so poročevalcu v AFKO in vsem zaposlenim. Bil je zelo pozitiven in konstruktiven postopek in zelo sem vesela in upam, da bom tudi navdušena nad rezultatom glasovanja. Hvala. Okay, thank you very much, Sophie. Um, so with that introduction, we, colleagues, we can move to the vote. Um, Lahko torej začnemo z glasovanjem, ki zna trajati kar celo uro, ker imamo toliko predlogov sprememb, lahko pa pomagate, da bo to potekalo čim hitreje. Če bomo vsi tako tiho kot pri prejšnjem glasovanju, bomo lahko to hitro. Uh, predlog spremembe 651 je bil omaknen in to je sporočila tudi gospa Holmajer. In začeli bomo s kompromisom 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 268. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 270. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 283 v dveh delih. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 284 glasujemo. Se opravičujem, pravi predsedujoči. Opravičujem se, kolegi, 284 je ustni predlog spremembe gospe Spinelli. Opravičujem se, rahlo sem že utrujen. Preveriti moramo, ali kdo nasprotuje predlog, ustnemu predlogu spremembe, drugače ga bomo sprejeli in očitno nikče ne nasprotuje, torej bomo glasovali o 284. Glasujemo. Upravičujem se. Konec glasovanja. Sprejeto. 288. Glasujemo. Smo pri 288. Glasujemo. Glasujemo, sedaj deluje naprava. Glasujemo. Ste si glasovali od 288, da? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto devetinosemdeset glasujemo. Okej, okay, očitno se ni popravila. Torej, kaj, še vedno glasujemo za 289, zdaj je konec glasovanja. Zavrnjeno. 290, ustni predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Mislim, da so tudi naprave že utrujene. Kompromis 18. Glasujemo prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 295 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 296. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 19a. Spre... Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 311. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 311. Se pravi, čujem kompromis 20, pravi predsedujoči. Torej, predlog spremembe 321 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 322 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 323 in 324 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnimo. 327 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 300 do 28 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 329 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 21 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 340. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 341 in 342, ki sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 346 glasujemo. Konec glasovanja. Prijeto. Kompromis 22, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 370. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 23. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto predlog spremembe 399. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno na predlog spremembe 400. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 402. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje v sklopu 23 do 31, 36, 43 do 45, 48 do 52, 54 do 58 in 65 glasujemo. Ne vem, zakaj sem to naredil, potrujen sem. Ne vem. Ste si glasovali, konec glasovanja? Sprejeto. Uvodna izjava dve, predlog spremembe štiri in pet. Predlog spremembe štiri, glasujemo. Zavrnjeno. Predlog spremembe pet, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Skladevanje 3, predlog skrembe 6, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog skrembe 7, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog skrembe 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 10. Pravi predsedujoči. 11 glasujemo. Predlog sprem je 11. Predlog spremembe 11. Glasujemo o 11. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Glasujemo o 11. predlogu spremembe. konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog 16, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 19, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 20, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 21, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 21 dvaindvajset glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32, 33, 34 in 35 so identični, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 38 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 in 40 sta enaka glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 42 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 46 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 47 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 53 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 do 63 so enaki glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4, 66 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 67 in 68 sta enaka. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 69. Ne. ne, ta je bil maknen. 71 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 73 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis ena glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 83 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 88 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 89 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 90 in 91 sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog srembe 96 glasujemo. Konec glasovanja. Ste v redu? se upravičujem. Sprejeto. No, samo da ste glasovali. 97. Glasujemo za predlog spremembe 97. Konec glasovanja. Zavarnjeno kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 106. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 5. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 118. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto Predlog spremembe 133. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe. Eh, kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 139 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 141 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9 glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 147 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 148 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 149 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe. 161 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Glasujemo. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Sprijeto. 173 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 174 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 175 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 176, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 177 in 178 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 179 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 180 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 183 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 184 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 185 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 186 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 187 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 188 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 189 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 199 in 200 enaka sta glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predloga sprememb 202 in 203 tudi enaka, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlogi sprememb 204, 205 in 206 so enaki, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno, predlog spremembe 209 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 207, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 210, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 211, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 208 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog sremembe 221 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog sprejme 222. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog sprejme 223. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 224. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 225 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 14 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejembe 245 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprejembe 250 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremembe 252, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predloga spremembe 253 in 54 sta enaka. Prevečujem se 253 in 254. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 255. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sremi 256. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne moremo po elektronski pošti glasovati. To je pa zavrnjeno. Dobro. Gre za temeljne pravice in zagotovo ne moremo po elektronski pošti tega storiti. Sedaj pa gremo k eh, prilogi, predlog sprememba 404, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sprijeto. 463 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 4 glasujemo. Opravičujem se, kolegi. Predlog spremembe 464 glasujemo. Štiri, šest, štiri, še vedno glasujemo konec glasovanja, zavrnjeno kompromis, štiri glasujemo. Konec glasovanja, sprejito, kompromis pet, glasujemo. Konec glasovanja, sprejito, kompromis šest, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis. Vedno boljše je kompromis 8. Glasujemo. Kakšno lajšanje se sliši. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis 11, glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 629 in predlog spremembe 630 enaka sta glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 631 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, kompromis 12, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 642, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 641 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 640 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog srembi 647 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 648 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 649 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 650 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 652 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 653 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 654 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sklicevanje in uvodne izjave. Glasovanje v sklopu. Glasujemo. smo pri glasovanju v sklopu, pri sklicevanju in uvodnih izjavah. Torej, ni treba naštevati. Glasujemo. No, najprej sem želel videti, kaj počne moja skupina. Dobro je. Imamo deljen pristop v skupini. Konec glasovanja sprejeto. 408 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 409 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 411 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 413 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 414 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 415 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 420 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 421 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 422 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 423. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 424 do 426 so enake glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 427 in 28 sta enaka glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 429. Se pravčujem, ta je bil v istem sklopu kot prej, sedaj pa 430 do 433, oziroma 430, 31 in 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4, 3, 4 in 4, 3, 5 sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Torej, 4, 3, 4 in 4, 3, 5. Glasovanje je zaključeno in je sprijeto. Predlog spremembe 436 in 437, identično sta glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še malo, 440 glasujemo. Konec glasovanja. Torej, 440 glasujemo. Rekel sem 440. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kar ignorirajte nas. 441 glasujemo. 441. konec glasovanja. Sprejeto. 442 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 443 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 444 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno 445 glasujemo. Še malo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 446 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 447 glasujemo. konec glasovanja, sprejeto 448 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto 449 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, kompromis 2 glasujemo, konec glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 454 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se daj pa mnenje AFKO. AFKO 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto AFKO 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto AFKO 10, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto AFKO 13, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, AFKO 14 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. AFKO 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj glasujemo o končnem glasovanju izidu in sicer po imensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Upam, da ste. Konec glasovanja. Sprejeto 41 za 11 proti in 2 zdržana glasova. And, uh, congratulations. Čestitke poročevalki. Hvala lepa kolegi za potrpljenje pri zelo dolgem glasovanju. To je konec glasovanja. Gospod predsednik. Gospod predsednik. Mr. Chairman, I would, ich möchte ein Minderheitenvotum ankündigen.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 same. Yeah. Yeah? I guess so, yeah. Sorry, um, sorry Mr. Jurek, I'd actually closed. Gospod Jurek, pravzaprav sem za, zaključil sestanek, ki... ampak izvolite. Zgłoszenje przez Kazimierza Ujazdowskiego i mnie kontrsprawozdania. Gospod Ujastovski in jaz bova napisala protiporočilo, kaj ti mnenja sva, da to poročilo odpira pot za kršitev evropskih pogodb, kaj ti tu posegamo v pristojnosti, ki so eh, pravzaprav pristojnosti sveta. Hvala. In colleagues are ask, just, just for colleagues are asking about minority opinions under Torej, ko sprašujete po manjšinskih mnenjih, eh, pravilo 56, pod tem pravilom imajo kolegi pravico z 200 besedami um, spisati mnenje manjšine. Gre za 56 pravilo in to je dopustno. In dva, kolega sta napovedala, da boste to storila in to je dovoljeno in to lahko storita. Če nihče drug ne želi besede, zapiram, zaključujem to srečanje. Sestanka je sedaj konec. such a difference when you